question. Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo sejo. Najprej nekaj sporočil. Latvijske oblasti so vložile prošnjo za oduzem parlamentarne imunitete gospodu Uršaku, zato ker želijo preiskati domnevno kaznivo dejanje v Latviji. V skladu s poslovnikom bo ta zahteva predložena odboru Juri. Nekaj odborov je tudi posredovalo informacije, da bodo začeli pogajanje v okviru trialoga. To je bilo v ponedeljek, nihče ni ugovarjal. Odbori lahko torej začnejo s pogajanji. Predsednik je od sveta dobil stališče v prvi obravnavi. Stališča in mnenja komisije smo prav tako prejeli. Naslovi teh dosejev bodo v zapisniku tega zasedanja. Parlament ima tri mesece časa. Rok začne teči 14. novembra, torej jutri, pred odprtjem prvega kroga glasovanja. Dobi besedo najprej gospod Bušoj v zvezi z, v skladu z členom 59 skozi 4. Gre za to, da bi program za ukrepanje na področju zdravja za obdobje 2021 do 2027 vrnili nazaj v odbor. Gospod Bušoj, izvolite. Hvala, hvala, gospod predsedajoča. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom v Evropskem parlamentu. Hvala za glasovanje, hvala za glasovanje o predlogih sprememb. Hvala tudi poročevalcem v Sencu in koordinatorju Petru Lizeju. Na glasovanju se je izkazalo, da bomo zaradi dodatnih 5,1 milijarde evrov poskrbeli za boljši zdravstveni sistem. Ampak to bo prispevalo ne samo k temu, ampak tudi k temu, da bomo zagotovili več sinergij in lahko bi oblikovali tudi sklad rezervnih zdravil. Upam, da bodo pogajanja s svetom konstruktivna in da jih bomo zaključili še pred koncem leta, zato da bi program lahko zaživel s 1. januarjem 2021. Zato prosim, da se dosije vrne odboru za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu z 59. členom poslovnika. Hvala, hvala lepa, da bomo začeli z prvim krogom glasovanja. Dosije, o katerih glasujemo, so na dnevnem redu glasovalo se bo od 9 do 10.15, glasovali bomo kot je zdaj običajno, vsa glasovanja so poimenska. Prvi krok glasovanja je odprt, glasujete lahko do 10.15, razglasitev pa bo ob 12.45. Hvala.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 Der Präsidenten. Gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, ponovno odpiram zasedanje. Sedaj gremo na razglasitev in zidov prvega kroga glasovanj. Izite si lahko pogledate tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Gre za končno glasovanje poročila gospoda Bošoja, gre za program EU za zdravje, program za ukrepenje na področju zdravja, torej sprejet poročilo gospoda Bošoja. Program za ukrepanje na področju zdravja za obdobje 2021-2027, program EU za zdravje. Poročilo gospoda Morešana in Tanga, naložbeni načrt za trajnostno Evropo, financiranje zelenega dogovora. Predlog se je sprijet. Sedaj pa gremo na predloge sprememb gospoda Fernandeza in Tinali. Gre za program Invest EU. predlog spremembe 1CP sprejet, predlog spremembe 6 zavrnjen. Prvotno besedilo, tretji člen, prvi odstavek E sprejet, predlog spremembe 7 zavrnjen, predlog spremembe 1CP sprejet, predlog spremembe 13 je brezpredmeten, predlog spremembe 8 zavrnjen, ravno tako predlog spremembe številka 18 izvorno besedilo, peti člen, prvi del in prvotno besedilo, drugi del, oba dela sta sprejeta, predlog spremembe 19 in 20 zavrnjena, prvotno besedilo, sedmi člen prvega odstavka, d, prvi del in drugi del, oba dela sta sprejeta, predlog spremembe. NACP prvi del, predlog sem bi NACP drugi del sta sprejeta. Predlog spremembe NACP prvi del in drugi del sprejeta. Predlog sem bi 21 zavrnen. Predlog sem bi 1CP. Predlog sem bi 21 zavrnen. Predlog sem bi 1CP sprejet predlog spremembe 22, 23, 24 in 25 so bili zavrnjeni. Predlog spremembe 14 zavrnen, predlog spremembe 26 zavrnen, pre sedmi člen osmega odstavka predlog spremembe 1CP sprejet, predlog 27 zavrnjen, predloga spremembe 4.5 zavrnjena, predlog SMB 28, 39 in, 29 in 30 so bili zavrnjeni. Prvotno besedilo točka 13 sprejet, predlog SMB 31, 32, 32D, 33D, 34D in 35D so bili zavrnjeni ravno tako, predlog SMB 36. Uvodna izjava 3. Imamo prosim NACP tretji del, drugi del in NACP tretji del spred. Predlik spremembe 15, v vodni izjavi 10, kot tudi spremembe 2, vodne izjave 10 sta bila zavrnjena. Predlog sem v NACP, vodne izjave 10 je bil sprejet. Vodna izjava 11. Tukaj so bili predlogi sami 9, 3, 16 zavrnjeni. Vodna izjava 13. Tukaj sta bila predloga 70 in 17 zavrnjena. Vodna izjava 24. Tukaj so bili predloge sprejemljene 1CP prvi del, drugi del, tretji del sprejeti. Uvodna izjava 28, tukaj sta bila predloga spremembe 1, CP prvi del in drugi del sprejeta. Kvodni izjavi 30, tukaj je bil predlog sem B11 zavrnjen. Ravno tako je bil predlog sem B1, CP vodne izjave 30 sprejet. Predtem B12, ko bo dne izjavi 64, pa je bil zavrnjen. Sedaj pa gremo na predlog resolucije vpliv ukrepov proti COVID-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo. Odstavek 3, predlog spremembe 8, zavrnjen, predlog spremembe 4, predlog, odstavek 4, predlog spremembe 2, zavrnjen, Po odstavku 8 je bil 18. prevzem sprejet. Predlog za številka 2 odstavku 11 je bil zavrnjen. Prvotno besedilo odstavek 11, prvi del in drugi del sta bila sprejeta. Prvotno besedilo 12 sprejeto. Odstavek 14, prvi del in drugi del sta bila sprejeta odstavek 15, predlog sem je 19, sprejet. Prvotno besedilo, odstavek 15, prvi del in drugi del sta brezpredmetna. Po odstavku 15, predlog sem je 10, zavrnjen, rano tako predlog sem je 16. Prvotno besedilo, 16. odstavek je bil sprejet. Prvotno besedilo odstavek 17 je brezpredmeten prvotno besedilo, odstavek 19, prvi in drugi del sta bila sprejeta, prvotno besedilo 20, prvi del, drugi del sta bila sprejeta. Predloga sprem 11 in 12, k 21. in 22. stavku sta bila zavrnjena. Prvotno besedilo 7 sprejeta. Prvotno besedilo, uvodna izjava osem, sprejeto. Ne, ja, devet, sprejeto, dvanajst ravno tako. Prvotno besedilo trinajst, sprejeto. Prvotno besedilo, uvodna navedba štirinajst, sprejeto. Prvotno besedilo, uvodna navedba petnajst, sprejeto. Ovodne navedbe prvotnega besedila 23, 29, 30 in 31 so bili sprijeti. Po ovodni izjavi B predlog sem B1 zavrnen, ravno tako predlog sem B3. Ovodna izjava D predlog sem B13 je bil zavrnen. Prvotno besedilo, ovodna izjava F prvi del in drugi del sta bila sprijeta. Uvodna izjava štiri, preznam je štiri, sprejet. Prvotno besedilo T, prvi del, drugi del, brezpredmetna. Prvotno besedilo, vodna izjava AA, prvi del in drugi del sta bila sprejeta. Prerazum je 14, vodna izjava AB in prerazum je 5, vodne izjave AB sta bila zavrnjena. Prvotno besedilo vodna izjava AB, prvi del in drugi del sta bila sprejeta. Po vodni izjavi AB imamo predmet 6, ki je bil zavrnen. Uvodna izjava AC predmet 15 zavrnen. Prvotno besedilo uvodna izjava AD, prvi del AD, drugi del sta bila sprejeta. Prvotno besedilo AE, prvi del in drugi del bila sprejeta. Predzvon B17, uvodna izjava AF je bil sprejet, s tem je prvotno besedilo AF prvi del, drugi del presvedmeta. Po uvodni izjavi AI predlog spremembe 7 zavrnen. S tem smo razglasili predlog celoten izid prvega glasovanja. Zasedanje je prekinjeno do 14. ure. Takrat bomo odprli drugo glasovanje. Najlepša hvala in dober tek. Signor Presidente, Lepo pozdravljeni, spoštovane kolegice in kolegi. Odpiram zasedanje. Preden začnemo z drugim krogom glasovanj, predajam besedo v skladu s poslovnikom Joao Manuel Fernandešu v zvezi z medinstitucionalnimi pogajanji o njegovem poročilu program Invest EU. Izvolite, gospod Fernandeš, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta želim kot poročevalec za to pomembno poročilo, pri katerem sem soporočevalec z gospod Tinali, da to poročilo vrnemo odboroma za proračun in za gospodarske zadeve, zato da lahko sprožimo medinstitucionalna pogajanja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Rad bi vam skupaj s opračevalko čestitev za odlično opravljeno delo. Tako bomo tudi storili, kot predlagate. Torej, začenjamo z drugim krogom glasovanja. Glasovali bomo o zakonodajnih dosejih, ki so navedeni na njenem redu. Glasovanje bo trajalo od 14. ure do 15 minut čez 15. Glasujemo v skladu s postopki, ki so veljali tudi v prejšnjih glasovanjih. Vsa glasovanja potekajo poimensko. Odpiram torej Drugo, glasovanje. Glasujete lahko to do 15 minut čez tretjo. Izide bomo razglasili ob pol šestih popovdne. Sedaj pa prekinjam zasedanje. Najlepša hvala. Poslovnik. S tem ponovno otvarjam današnje zasedanje. In sicer vam bom predstavil izide drugega glasovanja, poročilo o naložbe v Evropsko unijo 686 glasov je za, potem pa še drugo poročilo Fernandez in Tinagli, program Invest EU. Se pravi, tudi sprejetje tega, da se vse vrne v razpravo v odbor, potem pa še sama resolucija vpliv na COVID-19. Tudi to je bilo sprejeto. Poleg tega hočem tudi povedati, da bo vse tudi uh, zapisano v zapisnik, ki bo predložen na naslednjem zasedanju Evropskega parlamenta. S tem smo tudi zaključili današnje razprave, glasovanja in tudi zasedanje. Vsem bi se rad zahvalil za vaše razumevanje za potrpljenje v teh hudih časih. S tem pa bom tudi sklenil današnjo razpravo. Najlepša hvala.